poročevalec je res gospod Ferreira, ampak gospoda Ferreira danes žal ni z nami. Zato gospod Stiljo Kotos dobi besedo na mesto njega. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Poročevalec Žuao Ferreira žal danes ne more biti z nami, zato bom v njegovem imenu predstavil ključne točke tega poročila. Kar zadeva to konkretno poročilo, To poročilo upošteva poročilo komisije z naslovom Inovacije v modrem gospodarstvu, izkoriščanje mori in oceanov na učinkovit način za spodbujanje zaposlovanja. V tem poročilu je še veliko manevrskega prostora za izboljšave, namreč ima precej omejeno področje uporabe, ne pokriva vseh sektorjev. Nekaj točk smo še dodali k temu poročilu v tem našem poročilu izražamo tudi nezadovoljstvo z različnimi rezi, ki so bili narejeni v javna sredstva, ki se namenjajo za inovacije, raziskave in razvoj. Raziskave so pravzaprav rezultat javnega financiranja. Raziskave so ključnega pomena tudi ko gre za razvoj naših partnerjev. Kakršnikoli rezi v proračun, ki je namenjen za inovacije, tudi v programu obzorje 2020, kot to predlaga komisija, so obžalovanja vredni. Modro gospodarstvo od nas terja ustvarjanje delovnih mest, veščine. Omenjajo se tudi druge zadeve v poročilu v smislu, da je treba modro gospodarstvo na ravni držav članic, zato da bi resnično zagotovili nove priložnosti tudi za ženske, za posameznike iz neprivilegiranih družbenih slojev. Potrebujemo novo platformo, do katere bodo vsi državljani imeli dostop. Komisija bi morala predvideti tudi sredstva za inovacije in modri razvoj, preko financiranja temeljnih raziskav. Spodbujati je treba tudi razvoj veščin, oblikovanje novih delovnih mest, podpirati je treba vsa podjetja na področju, ki ga pokriva to poročilo, spodbujati moramo tudi razvoj novih tehnologij, poskrbeti je treba za ustrezne energetske povezave, obaljni dostop do novih storitev, zaščita okolja, uporaba inovativnih proizvodov, sinergiji in storitev. Vse to je pomembno. Kolegice in kolege naložbe v modro gospodarstvo se bodo morale osredotočiti na ekološke in okoljske inovacije. Izkoristiti je treba vire na učinkovit način. Krožno gospodarstvo je pomembno, zaščititi je treba floro in fauno, obaljna območja, more in oceane poskrbeti je treba za trajnostno rabo verov. Od komisije zato zahtevamo, da vse to vključi v besedilo, ki ga je že pripravila. Komisija naj tudi podpre vse tiste programe, ki bodo šli v to smer. Potrebujemo torej finančni okvir, zato da bomo spodbudili inovacije, da bomo oblikovali različne možnosti in priložnosti v okviru modrega gospodarstva, da bomo oblikovali nova delovna mesta. S tem bomo dopolnili strukturna sredstva, ki jih imamo na voljo, pa tudi lokalne organi in agencije, ki delujejo na tem področju. Vsi bomo podpirali tudi nevladne organizacije, MSP-je. Je pa res, da potrebujemo ustrezen okvir, znotraj katerega se bodo ustrezno širile tudi informacije. Javno financiranje igra ključno vlogo pri razvoju modrega gospodarstva, izkoristiti moramo vse priložnosti, ki nam jih ponuja. Javna sredstva moramo povečati. Brez tega bomo obrali pot, ki vodi zgolj v financiranje vseh teh projektov s pomočjo zasebnih virov. Potrebujemo tudi javna sredstva, zato da spodbudimo trgovanje na področju morja, da zaščitimo okolje, da zaščitimo morja in obaljne pasove. Vse to se omenja v tem poročilu. Zato kolegice in kolege vabim, da glasujejo za poročilo, ker bomo s tem spodbudili tudi evropsko politiko na področju razvoja. Hvala lepa. Gospod Marajš za minuto. Hvala lepa. To poročilo je res zelo zanimivo, dotika se pomembnih vprašanj. Modro gospodarstvo pokriva zelo širok nabor dejavnosti. Ribolov, ribogojništvo, turizem, potem pomorske trgovske dejavnosti, kar pomeni, da bo moralo vse skupaj temeljiti tudi na inovacijah in novih tehnologijah. Se pravi, da bomo morali podpreti tudi MSP-je in pa kakovost kot takšno. Obnovljivi viri energije se prav tako omenjajo, enako velja za lokalne pobude kar pomeni, da bomo ustvarili nova delovna mesta ter poskrbeli za razvoj novih proizvodov. Sočasno to pomeni, da bomo zagotovili podporo gospodarski, socialni in kohezijski politiki v Evropi. To pa od nas terja več sodelovanja z regijami in lokalnimi organi. Okrepiti je torej treba sodelovanje preko strukturnih skladov, pa tudi preko sklada za regionalni razvoj in socialnega sklada. Ja. Hvala lepa, gospod Jakovčič. Hvala, gospođo predsednica. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko govorimo o modrem gospodarstvu, bi resnično morali govoriti o številnih dodatnih tematikah. Modro gospodarstvo pokriva zelo široko področje. Hrvaška država, iz katere prihajam, je država ob Jadranskem morju, ima pomembno vlogo v tej regiji. Modro gospodarstvo ima pomembno vlogo znotraj našega gospodarstva. Sam bi rad izpostavil predvsem ladjedelništvo komisarja Timmermansa bi rad obvestil naslednjem. Evropska unija bi morala z javnimi sredstvi poskrbeti za čim večjo sinergijo med nacionalno in lokalno ravnjo. Poskrbeti je treba za ustrezno financiranje ladjedelništva z javnimi sredstvi bi morali poskrbeti tudi za več raziskav na tem področju. To je res edinstven proizvod, ki ga kot Evropska unija lahko ponudimo, ladedelništvo, ker deli prihajajo iz različnih krajev sveta. Nikar ne pozabite na ladedelništvo v Evropi. Vemo, da je ogromno delovnih mest na voljo v tem kontekstu in upam, da jih bomo zagotavljali tudi v prihodnje. Hvala. Hvala lepa, gospod Maragal. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. komisiji smo naložili predvsej dodatnega intenzivnega dela v tem poročilu. Pristop je bil do sedaj predvsej razdrobljen. Mi smo si želeli, da bi imeli bolj enoten pristop, da bi bili bolj zahtevni, da bi pripravili integriran globalni pristop. Ta temelji na trajnosti, to je ključni koncept. Želimo se izogniti tradicionalnim tveganjem. Tudi komisija je že večkrat omenila, kakšna so ta tveganja, kakšne so predlagane smernice delovanja. Evropska unija bi morala upravljati pomembno vlogo v naših morjih. Ta vloga je sedaj precej razdrobljena, premalo je usklajevanja. Mislim, da bi potrebovali več koherentnosti, več usklajenosti, več strategije. Ribolov, ribogojništvo, previdnostni ukrepi v kopanjih v globokem morju, potem delitev virov, ne smemo ponavljati starih napak, ne smemo ponavljati napak, ki smo jih storili na kopnem, morje moramo spoštovati, najboljši način, kako lahko to storimo, pa je, da morje razumemo. Hvala. Hvala lepa, gospod Arnold, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Eden od največjih problemov pri teh razpravah je, da ne moremo ustrezno obravnavati tematike. 31 strani poročila naj obdelam v 60 sekundah. Hidro energija je seveda prihodnost, ampak potrebujemo tudi veterno energijo, potrebujemo nove tehnologije. Zadev se moramo lotiti z pravega zornega kota in v pravem vrstnem redu. Raziskovati bi morali tudi energije plimovanja. Malo časa imam, zato bi rad predlagal naslednje. Utekočinjen zemljski plin bi moral biti uporabljen kot prehodno gorivo. Prehodno pomeni, da bomo potrebovali več kot eno spremembo znotraj industrije, ki vsaj v Združenem kraljestvu iskreno rečeno že kliči. Zato moramo biti izjemno previdni, da ne bomo kot mesečni kitavali v smeri, ki zgolj vodi v brezposelnost. Gospa Kapel, pa pozicende. Hvala, gospa predsedujoča. Pojem modro gospodarstvo zajema vse eh, panoge, ki so povezane z morjem ali oceani. Ampak ključnega pomena je eh, presečišče med morjem in pokopnjem. 3,5 odstotka predstavlja modro gospodarstvo v celotnem evropskem gospodarstvu in ima gospodarski obseg 495 milijonov evrov vsako leto. Poročilo tukaj omenja izmenjajoče vpliv celine in pa morja. S tem so povedani tudi podatki in trajnostno, trajnostna naravnanost je ključnega pomena. Tu so še nove tehnologije in pa inovacije ter raziskave. Pa tudi v četrti točki naložbe um, govorimo o programih, kot so naprimer obzorje 2020, ki ne bi bil slab do modrega gospodarstva. Ja, strinjam se, tudi tu moramo storiti več. Modro gospodarstvo moramo bolj podpreti. Hvala. Thank you, colleagues, and I'll give... Hvala lepa, kolegice in kolegi. Komisar Timmermans dobi besedo, da se odzove. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Rad bi se zahvalil poročevalcu, čeprav ga ni v dvorani. Hvala lepa tudi članom z odbora ITRE za to obsežno, dobrodošlo poročilo, ki upošteva tudi mnenje odbora za zaposlovanje in odbora za ribištvo. Gre za pomemben prispevek k evropski strategiji ustvarjanja modrih delovnih mest. Modro gospodarstvo je pomembno. Države članice morajo sprostiti potencial, ki ga modro gospodarstvo skriva v sebi. V poročilu pravimo, da moramo trajnost povdariti. Komisija je v celoti naklonjena pristopu, kot ga predlagate. Oceanske in priobalne ekosisteme je treba ohraniti, prav tako odpornost in produktivnost. Oceani bi morali biti čisti, ne bi jih smeli onesnaževati. Upoštevati je treba previdnostno načelo. Čez sektorsko medinterdisciplinarno raziskovanje bo ključnega pomena, če želimo doseči vse te cilje. Seveda pa potrebujemo tudi podporo strani držav članic. Spodbujati želimo inovativnost na novih in tradicionalnih pomorskih sektorjih kartiranje morskega dna je pomembno, razvijati moramo tudi ustrezne veščine za spodbujanje novih delovnih mest v obstoječih industrijskih sektorjih in tudi novih sektorjih. Obstajata dva člena v skladu za financiranje ribištva. Predvsem se nanaša ta člena na ribogojstvo in na ribolov. Potem imamo pa še obzorje 2020, kjer se omenjajo raziskave v tradicionalnih sektorjih. Evropski sklad za strateške naložbe prav tako ponuja možnosti za posamezne projekte, ki so bolj tveganega profila. Vesel sem bil, ko sem prebral, da poročilo zahtevate ustrezno oceno obsega modrega gospodarstva, da ocenite tudi finančne potrebe modrega gospodarstva. Na tem že delamo. Sedaj smo že pripravili prve ocene obsega modrega gospodarstva. Zapiske bomo primerjali tudi z ekonomisti in statistiki iz držav članic in sicer ob koncu tega meseca. Jasne številke nam bodo tudi omogočile, da izmerimo napredek, ki ga dosegamo znotraj modrega gospodarstva. Želimo doseči tudi rezultate pri nekaterih ključnih točkah v vašem poročilu, naprimer kako zmanjšati to vrzel med veščinami v modrem gospodarstvu. Leta 2016 bomo podali predlog, kako se tega lotiti. Napredek dosegamo tudi pri oblikovanju informacijske platforme, da bodo pomorske raziskave bile na voljo širši javnosti. Na koncu naj povem, da se popolnoma strinjam, da potrebujemo enakopravne pogoje delovanja na svetovni ravni, da bo tudi Evropska unija lahko odigrala vodilno vlogo pri trajnostnem modrem gospodarstvu. Sprožili smo že splošno posvetovanje v zvezi s tem, kaj lahko Evropska unija stori za to, da zagotovi boljše upravljanje z oceani, da zagotovi tudi boljšo trajnostno uporabo pomorskih in oceanskih virov in zagotovi enake pogoje delovanja za vse. Spodbujam vas, da prispevate k tem posvetovanjem. Za zaključek, gospa predsedujoča, naj povem, da komisija pozdravlja to poročilo in se tudi veseli tesnega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Želimo izkoristiti vse potencial, ki ga modro gospodarstvo ima. Hvala. Hvala lepa, komisar. Razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri.